pravice žensk in enakost spolo. Ne, potem je to potrjeno od ustreznih mađarskih oblasti. Sem dobila zahtevek, da se umakne imuniteta gospoda Dojča. V skladu s pravilom 6, tretjim odstavkom bo to zahtevo obravnaval odbor za pravne zadeve. Gospa Magdalena Alvarez me je pisno obvestila o tem, da je bila imenovana.